vem tudi, kako pomembno je, da tolmači končajo točno ob 18.30, tako da moramo biti bolj točni. Smo pri točki 26, ja. 15 se popravlja predsedojoča odbora Envi. Gre za skupno izmenjavo mnen odborov Envi in Deve z Evropskim traktatom o trajnostnem razvoju v Evropski uniji, poročilo o spremljanju napredka v zvezi s cilji trajnostnega razvoja v kontekstu EU. So predsedojoča Valjan bi morali biti tukaj, pa je obtičala v prometnem zamašku. Tako da jaz pozdravljam gospoda Stojla. Ne vem točno, kako se to izgovori. Na to skupno izmenjavo mnen. Zelo nas zanima vaše delo v Eurostatu, kar se tiče trajnostnega razvoja v Evropski uniji, kako dosegamo cilje trajnostnega razvoja. Naslednje leto bo EU v New Yorku na visokem forumu, kar se tiče ciljev, kako smo se odrezali tako eksterno kot interno. In še vedno želimo zagotoviti, da bo EU imela celovit pristop do ciljev Še pred nekaj leti se nam je to zdelo kot tema interne politike, želimo pa zagotoviti, da bo EU se odrezala dobro tudi pri zunani razsežnosti razvojnih ciljev tisočletja. Vemo, da je Eurostat objavila poročilo o merjenju kriterijev in dosežkov držav članic. Sedaj vam kar predajam besedo, potem si bomo gledali, kaj merite in če obstaja kakšen razkorak časa, ne merimo. Kot odbora, oba odbora pa sta tudi zahtevala poročilo strani komisije. Pripravili smo poročilo na lastno pobudo pred naslednjim letom. Čakamo na avtorizacijo za to poročilo. Tako da to bo pomemben del našega dela, kako gre EU kar se tiče SDG-jev. Torej, sedaj dobi besedo kar gospod Stojle, ki je vodja enote v Eurostatu. Prosim. Thank you very much, chair. Um, as was said, I'm Anton Stora. I'm heading the unit for environment statistics and account and sustainable development. Hvala lepa. Vodim enoto za trajnostni razvoj Eurostata. Tukaj sem s Kristin Majer, ki je vodja ekipe, ki je odgovorna za trajnostni razvoj in indikatorje, ki so povezani s tem. Predstavili bomo poročilo, ki smo ga pripravili leta 2018, kar se tiče napredka, kar se tiče SDG-jev. Prav tako bomo gledali že naprej, vnaprej tudi za naslednje leto. Naslednje leto želimo pred koncem junija, torej še času pred vsako političnim forumom to objaviti. Sedaj pa nekaj konteksta. O čem govorimo? Morda veste, da Agenda 2030 predideva različne ravni spremljanja. Na globalni ravni, regionalni in nacionalni ravni. To je eksplicitno omenjeno tudi v tem dokumentu o Agendi 2030. Mi bomo govorili o ravni EU, ampak morda bi bilo smiselno navesti različne ravni. Imamo torej globalno raven ZN. Tukaj imamo 169 ciljev agende 2030. Statistična komisija in skrbniške agencije, tako mi tako imenujemo, so najpomembnejše, ki zbirajo podatke. Nadzor pa nastane z globalnim seznamom 232 indikatorjev. Ključni element je, da vseh teh indikatorjev dejansko ne opremimo s podatki, samo za 40 odstotkov jih imamo. Za 30 odstotkov imamo potem dogovorjeno metodologijo, večina držav pa nima podatkov. In za zadnjih 30 odstotkov nimamo vse še sploh dogovorjene metodologije. To je torej glavna razlika med tem, kar počnemo v EU. Mi pa spremljamo napredek, kar se tiče SDG-ja v kontekstu EU. To počnemo glede na ključne politike EU. To temelji na sporočilu 2016 o naslednjih korakih k trajnostni Evropi. Ključni faktori so tukaj Eurostat, ostale službe komisije, pa tudi nacionalni statistični uradi. Za nadzor pa imamo, uporabljamo niz indikatorjev. To temelji na obstoječih kazalnikih, samo na tistih, kjer imamo podatke. Torej, imamo letno poročilo in letno preverjamo indikatorje, jih posodabljamo, kajti ti se spreminjajo. Potem je še nekaj drugih ravni, veliko držav ima tudi strategijo o trajnostnem razvoju in imajo tudi svoj niz kazalnikov. Spet ne bodo identični tistim ZN ali tem v EU. Imamo potem tudi tematsko spremljanje, naprimer za izobraževanje, za poslovanje in tako dalje. Potem pa tudi še druge alternativne možnosti nadzora, naprimer delo OECD, potem delo Bertelsmana. Potrebno je to vedeti. Torej, na evropski ravni to merimo po evropskih politikah. Nabor kazalnikov je bil izbran glede na politično relevantnost, to pomeni, da morajo biti povezani z evropskimi politikami, druga pa je statistična kakovost, to pomeni, da morajo kazalniki biti kakovostni in idealno jih je potrebno redno posodabljati. 2017 smo se izbrali ta nabor kot eh, rezultat širokega posvetovalnega postopka. To je vključevalo države članice, različne odbore sveta, uporabnike, akademski svet, civilno družbo, tudi številne mednarodne organizacije. Spostavili smo potem nabor kazalnikov, kazalnikov prostite, in tukaj smo dobili potem pozitivno mnenje Evropskega odbora za statistični sistem 18. maja 2017. Potem pa smo imeli letne preglede in naprimer nedavno smo spremenili šest kazalnikov, torej se to razvija. Kasneje pa bom govoril tudi še o pregledu za poročilo 2019, ki bo na voljo junija naslednje leto. Glavne značilnosti tega nabora kazalnikov. 100 različnih kazalnikov imamo, ki so porazdoljeni po 17 ciljih. Maksimalno 6 kazalnikov na cilj je, kar nekaj se jih uporablja kot večnamenski, lahko se uporablja za določen cilj, pa tudi pri drugih. To potem okrepi narativ poročanja in povezave. 88 od teh 100 jih je letno posodobljenih, kar je koristno za letno spremljanje. Dve tretjini kazalnikov prihajajo iz statističnih, uradnih statističnih podatkov, 33 pa iz drugih verov. Glavni veri so naprimer Evropska okoljska agencija za okoljske kazalnike, OECD in tudi še kar nekaj drugih verov. 55 od 100 jih je v skladu z naborom kazalnikov ZN, 28 pa jih je tudi usklajenih s politikami Evropske unije na visoki ravni. To so naprimer prirednostne naloge komisije in tako dalje. Sedaj pa predajam besedo kolegu za predstavitev poročila. Kolegici, prosim. Rada bi predstavila svežen za nadzor, to smo objavili septembra, zato da bi dosegli različne uporabnike od institucionalnih do splošne javnosti, ki jih to zanima, imamo različne proizvode, ki so vsi na voljo na spletni strani Eurostata. Bolj podrobno jih bom predstavila, ampak naj vam samo pokažem, da imamo različne člene, različne članke, oprostite, in različne publikacije, ki so na voljo. Imamo torej 17 SDK-jev ki, jih je ki so jih opredelili Združeni narodi. Za vsakega imamo potem seznam kazalnikov, kot je že razložil predhodnik. Če si ogledate našo spletno stran, lahko za vsak cilj vidite, katere kazalnike imamo. Na desni strani vidite naprimer kaziče kakovosti izobraževanja, lahko pa vidite tudi, da imamo tudi obstoječe cilje za nekatere. Naprimer, pri izobraževanju. Imamo izobraževanje in usposabljanje, potem robo 2020, glavni indikator. Tukaj si cilje zadajo države članice in jih zadajo tudi komisija in potem to ocenjujemo glede na kvantitativne cilje. In potem ocenjujemo tudi trende to, kar vidite kot središče tarče. Glede na to, na razlike, lahko, če imamo cilj, lahko imamo znaten napredek, kar se tiče evropskih ciljev, to je zelena puščica na vzgor, potem lahko imamo zmeren napredek, to je diagonalna puščica, pri tem cilju tega ni, potem lahko imamo nezadosten napredek. To pomeni, da je, da je napredek, ampak ne dovolj za dosego cilja. Ali pa, če se odmikamo od cilja, je potem je rdeča puščica navzdol. Če ni cilja, potem samo ocenimo trend, kar se tiče cilja trajnostnega razvoja. Potem pa imamo tukaj tudi štiri kategorije, ki so lahko znaten napredek, zmeren napredek ali pa zmeren ali znaten odmik stran od cilja. Torej, štiri kategorije so, glede na oceno, pa seveda potem tudi podano znaka. za vsak cilj. Podamo to oceno, kjer upoštevamo vse kazalnike. Potem pa imamo še celovit pregled, to lahko vidite tukaj. Tako da najboljše nam gre pri cilju 3, zdravje, kost izobraževanja, pa tudi 7 energija. Na levi strani, kar se tiče 10 zmanjševanja neenakosti, pa lahko vidite, da ne bomo dosegli ciljev. Razmere so se nekoliko poslabšale v zadnjih petih letih. Za štiri cilje na dnu pa ne moremo oceniti trenda, ker ni dovolj podatkov, zato da bi ocenili vse kazalnike, ocenili trend. če nimamo podatkov. Za vsaj 75 odstotkov indikatorjev potem tudi ne podamo celovite ocene. To so torej proizvodi, ki sem jih že omenila. Imamo veliko poročilo v nadzoru. To je razdeljeno vsem članom odbora, tako da ste dobili to knjižico, ki podaja bolj podrobno analizo vseh kazalnikov. Potem pa predstavimo tudi našo metodologijo. Potem tudi manjša brošura, ki je bolj priročna na dveh straneh. Podajamo pregled vsakem cilju, potem pa imamo še nekaj novega letos, to je pa je digitalna publikacija. Prosim se, da si ogledate to na naši spletni strani. Tukaj tega ne moramo pokazati prav interaktivno, lahko vidite trend, lahko primerjate z drugimi državami članicami. Tako da je to bilo pripravljeno, da bi pritegnili tudi mlajše, kajti seveda veliko mladih ta tema zanima. To je torej nekaj bolj igrivega. Tako, sedaj pa vračam besedo kolegi. Prihajamo na konec predstavitve. Naj povem, da imamo trenutno še en pregled nabora kazalnikov. Cilj je, kot sem dejal, da zagotovimo, da so kar se da relevantni. Večje politične pobude bi tudi zajeli. Naprimer, lani je bil bila mm, ja, socialna tabela zelo pomembna in potem, če imamo nove kazalnike, ki prihajajo z novih virov, bi jih tudi vključili. Glavna zamisel pa je, da smo bolj politično relevantni, da imamo boljše kazalnike. Istočasno pa želimo ohraniti glavne značilnosti, torej največ šest indikatorjev na cilj. Če pride boljši indikator, bi potem tisti slabši morali prepustiti mu mesto. Potem pa imamo tudi nekatere indikatorje, ki so dobri, čakajo, so v čakalnici, pa še niso čisto pripravljeni in ko bodo, jih bomo vključili na seznam. to sledi širokemu procesu posvetovanja. Posvetujemo se naprimer glede platform z večjimi akterji. In ta pregled indikatorjev bo končan do konca leta. Glavni sestanek je da imamo 23. novembra, ta petek. Pogovorili se bomo o spremembah, pričakujemo jih zelo malo, verjetno bomo spremenili samo tri kazalnike letos. Imamo pa tudi glavni pogled na ravni ZN za 2020 in 2025. Verjetno bo podobno tudi za EU s pogledom tudi na veliko politik, kar se tiče obzore 2020, ki bodo nadomeščeni s čim drugim. Torej, pričakujemo večji pregled potem 2020 ali 2021. Bomo pa ta nov nabor kazalnikov, ki bo podoben trenutnemu, objavili na samem začetku januarja, potem pa načrtujemo publikacijo poročila. To bi bilo pred junijem 2019, še pred visokim političnim forumom. Hvala lepa. Hvala lepa. Sama imam kar nekaj vprašanj, morda tudi drugi kolegi. Moje prvo vprašanje je, vem, da ste del komisije, ampak vaša interakcija z različnimi politikami komisijami. Torej, govorite o trendih, ne govorite pa o političnih zaključkih. Najprej smo videli, da se neenakost povečuje, to smo jasno videli. Ta puščica neenakost se veča, se ne izboljšuje. Torej, od komisije pričakujemo do decembra dokument o razmisleku o napredku glede ciljev, Nemali ste vključeni v to? Je kdo tukaj iz sekretarjata komisije? Lahko odgovorite na to? To je torej vprašanje za vas. Torej imamo nekoga. Lahko nam poveste, kaj počnete s tem? Kaj boste storili s temi podatki? Pri COP smo merili doseganje ciljev, govorili smo o podnebnih spremembah in imamo tudi sklepe. Gospa Hautala je tudi seveda upala, da bomo storili podobno, da bomo nadzorovali in potem potegnili zaključke in ukrepali. Obstaja kak napredek glede vzajemnega pregleda med državami članicami, kajti te podatke imate samo na ravni EU ali potem to podate tudi po državah članicah ali napredujejo, nazadujejo, kako se to stori in ali bo komisija potem to spremljala z analizo podatkov. Bodo dejali, dobro, to je dobro, to je slabo, da bomo videli, kako ukrepa EU kot celota pri tem. Potem še nekaj skrbi to, da ni enotne metodologije, da imamo različne metodologije po državah članicah. In če želite ustrezno meriti potem je seveda težava v tem, da se lahko uporabi veliko časa za spremljanje metodologije. Mi pa moramo morda storiti to, da končno spremljajo vlade cilje in kaj storijo glede njih. To je nekaj vprašanj z moje strani, potem pa še eno. Vidim to interaktivno zadevo glede ciljev. S kom sodelujete za promocijo? Veliko agencij Združenih narodov je dejavnih se vračam, da nekaj sestanka na to temo. Danes je mednarodni dan otrok. Mladi so govorili o cilih, ali torej sodelujete s katerimi agencijami, da bi potem ne imeli samo lepe spletne strani, ki pa je nihče ne uporablja, ali dosežete šole in zunanje organizacije. To so moja vprašanja. Še kdo? Gospa Hautala, potem pa Eriš Lajn. Yeah, Hvala lepa, Linda. Hvala lepa za predstavitev tega poročila. To bo gotovo zelo pomembno osebinsko vzadje za delo, ki ga bo, upam, Evropski parlament redno upravljal. Menite, da komisija, parlament in ostali ki pripravljajo politike, imeli bomo tudi ekosok, ki je dajem pri tem, da bi lahko nekako dodali še kakovostne vidike celotnemu projektu. Omenili ste, da mlade to zanima. Da, ampak pri mladih že obstaja neko mišljenje, da ne smejo izgubljati časa. Včeraj sem se sestala z 22 učenci, stari med 15 in 17 let, so na obisku tukaj in vsi so dejali, da jih zelo skrbi, kaj se bo zgodilo z zemljo. Potrebujejo torej pozitivno sporočilo, da bodo politiki sprejeli njihove pomisleke in skrbi, ko smo bili mlajši, smo vrčevali z vodo. Smo rekli staršem, naj ne trošijo z vodo in da ne mečejo smeti prlih. Sedaj pa je torej to vaša naloga. Upam, da bo parlament torej deloval nekako participativno, da bo dal upanje in zagotovila, da tisti, ki sprejmejo odločitve, nekaj počnejo da pomirijo njihove pomisleke. Kako bi to torej bil neužik, to bil nek živ proces, da bi bili v stiku z resničnostjo izven parlamenta. Da, tudi sama sem bila na kosilu z mladimi iz UNICEF-a in podnebne spremembe so bile njihova največja zaskrbljenost. Mladi iz Polske, z veliko držav tudi Slovenije. Še nekaj sem želela dodati. Bi imeli možnost, da bi iz te podatkovne baze lahko ustvarili nekakšno dinamiko, da bi naprimer imeli odločitve, ko bi prišli do naslednjega koraka, da bi imeli torej več možnosti, da bi proces izvajanja vključili v druge postopke vsega, boljše zakonodaje, obzorje 2020, kakorkoli se to že imenuje danes, da ne bo to samo regulativna vaja. Verjetno bo potem sodelovalo veliko več ljudi kot samo tukaj, mi, peščica. Eli Schlein. Um, Hvala lepa. Hvala lepa za vaše prizadevanja in koristno poročilo. Od samega začetka od potrditve cilju trajnostnega razvoja, smo z nekaterimi kolegi govorili o potrebi, da nadziramo napredek po državah, pa tudi na evropski ravni. Delo, ki ga upravljate, je resnično koristno, istočasno pa vidim nekatere omejitve, ki smo jih imeli. Prva omejitev je pomankanje evropskega okvira implementacije. Seveda, ko vidim to poročilo, ko vidim, da merite naprimer napredek proti cilju EU, se potem sprašujem, morda bi bili morali spremeniti tudi cilje EU, da bi jih bolje uskladili s cilji trajnostnega razvoja. In to smo imeli potem tudi razpravo s komisijo, ko je prišlo sporočilo o trajnostnem razvoju. Bilo bi koristno za nas, če bi v poročilu, če bi to bilo možno v naslednji izdaji, podati ne samo ocene napredka ali nazadovanja, glede različnih ciljev da bi merili morda z referenco na izpolnjevanje ciljev tudi nekatere druge elemente. Zaenkrat torej vidimo samo ali nazadujemo ali napredujemo. Bi bilo možno nam povedati morda tudi, kako daleč smo od dosege ciljev, to bi tudi bilo koristno na prosojnicah, vem, da je to že bilo pri desetem cilju, naprimer, zmanjševanje na enakosti, žal kot je Rinda dejala, zaostajamo. Ali torej pri ostalih imamo kaj napredka? Ponekod je počasen napredek, ampak eden najpomembnejših vidikov nove agende ni samo univerzalnost, temveč tudi dejstvo, da so vsi cili povezani med sabo. Mislim, da bi bilo dobro, če bi to izpostavili in dejali. Poglejte, če napredujemo samo pri nekaterih ciljih, pri implementaciji celotnega okvira, to še ni nujno, da torej potem obstaja tudi povezava med različnimi cilji. In zanima me torej, kako napredek. Seveda, vem, da napredek pri enem cilju ne pomeni napredka drugega, če tam stagniramo. Naprimer. In še zadnja točka. Mislim, da se moramo potruditi, da si moramo prizadevati. Tukaj nas je premalo, potrebno je vaše delo, to poročilo in vse, kar počnemo glede. SDG-jev narediti za pravo razpravo znotraj parlamenta in tudi izven parlamenta. Mislim, da imamo opravka z okvirom, ki bo prinesel rezultate glede glavnih izirjev, tukaj gre za prihodnost EU in mislim, da je nemogoče, da bi samo šest izmed nas zanimala prihodnost EU. Tako da moramo resnično poskrbeti, da bomo v nadaljnih razpravah imeli več kolegov, za razpravo o tej pomembni temi. Pa še čisto zadnja točka. Bi lahko v naslednjem poročilu podali tudi oceno vpliva evropskih politik na tretje države pri izvajanju ciljev. Hvala lepa. Hvala lepa. Gospa Valjan je hotela nekaj dodati. Ja, pozdravljeni. Vse skupaj je res zelo zanimivo in odboru za okolje podpiramo toliko stvari, ki uh, so vključene v tem poročilo. In zelo težko nam je videti zdaj, ko smo toliko dejavnosti in toliko prizadevanja uložili v nekatera uh, uh, nekatere stvari, ki pa niso prinesle želenega. Ne zaradi tega, ker ne grejo v pravo politično smer, temveč zato in to mora pročiti komisija, ker zastajamo pri izvajanju. Zaradi tega, ker če imamo toliko politik, ki naj bi podprle razvoj teh ciljev, ampak ne vidimo pa toliko ukrepov, ki bi zahtevali od držav članic, da vse to izpeljajo in izvedejo. Mislim, da se moramo o tem bolj pogovoriti. Gospa Hautala je že govorila in Linda McKevin tudi, da se ljudje Eh, pravzaprav um, bojijo, kaj se bo zgodilo s parlamentom. Seveda jim pravimo, gledajte, v Evropskem parlamentu pri, prispevamo k sprejemanju zakonodaje ABCD, ki prispeva k uh, omilitvi podnebnih eh, sprememb, ampak kakšna pa potem implementacija izvajanja na ravni držav članic, to pa je vprašljivo. In za me je presenetljivo to, da za podnebno ukrep, zaupanje ni meritev. Spraševala sem se, zakaj ne. Ali je to naše sporočilo, ko bomo šli v Katovice, da ne moremo meriti eh, podnebnih pogrebov, eh, ukrepov v Evropski uniji, da zgolj pač eh, govorimo lepe besede, da na koncu pa tega ne moremo pospremiti z opremljivimi rezultati. Mislim, da ste vi razvili dovolj uh, kazalnikov za presojanje naše uh, podnebne agende, ampak zakaj ne moremo? Zakaj mislite, zaradi, da kljub temu ne moremo uh, meriti podnebnih ukrepov? Tudi, če govorimo tukaj o čisti vodi in sanitaciji, o zdravstvenih uh, ukrepih, kako to, da tega ne moremo meriti v državah članicah? Meni se zdi to neverjetno. Čista voda in zdravstvo, mislim, da smo v odboru za okolje že večkrat poslušali o ocenjevanju in izvajanju zakonodaje na področju čistih voda. Komisija torej ima določeno oceno tega. Zakaj torej tega ne moremo vključiti v sistem merjenja, ki bi se lahko uporabil tudi za ta a, cilj trajnostnega razvoja? Torej, tukaj ne želim nikogar karati ali pa komu ogovarjati, ampak samo izražam svojo frustracijo, ker smo toliko časa delali na toliko temah, ki bi se potem morale odraziti kot napredek in ker tega napredka ne vidimo, je nekaj, kar nas jezi, kar nas frustrira. Čež, da smo toliko stvari počeli za pravzaprav zelo neznaten rezultat. Hvala. Res je imamo cilje za leto 2020, za leto 2030. Pri podnebnih ukrepih merimo um, napredek, tudi pri vodah merimo napredek koliko voda uh, sedaj izpolnjuje uh, težke standarde kakovosti voda. In zanimivo je, da se ti podatki ne zbirajo. In prav imaš, ko praviš, kako bomo to ljudem v Katovicah pojasnili, da teh podatkov nimamo. No, lepo prosim, verjetno nam Eurostat in komisija vse to lahko zlahka pojasnita. Hvala, gospa predsednica. Začel bom pri bolj statističnem pogledu kolega z Sekčena, pa bo potem se skušal odzvati na težja vprašanja o politiki. Torej, kakšna je vloga Eurostata v tem procesu? Omenil sem, da je tudi na ravni OZN enako, statistiki uh, prosijo, da smo vzpostavili eh, okvire za spremljanje in to se pogosto dogaja, kajti vloga statistike je eh, načeloma neutralna eh, skrbina z kakovost podatkov, vendar pa se ne vključujemo v politične teme in razprave. In to je naša naloga. Naša naloga je, da zagotovimo ravnotežje, da zagotovimo minimalno kakovost podatkov in jemljemo tudi politične cilje od nekoga drugega, mi jih ne izumljamo, to ni naša vloga. In pri uh, testih mi naredimo statistični opis pri bolj političnih uh, besedilih o bolj pomembnih političnih odločitvah pa te sprejemajo oziroma pripravljajo v generalnih direktoratih. V osnovnem poročilu in tudi v podatkovni bazi boste našli pod, uh, informacije na posamezno državo članico. Večino kazalnikov smo razdrobili glede na države članice, vendar pa tukaj ne ocenjujemo teh rezultatov, ne ocenjujemo držav članic za zeleno ali, ali rdečo, kajti če bi to počeli, uh, Eh, nam verjetno ne bi bili zelo hvaležni in to tudi ni naša vloga. Mi opravljamo delo za namene Evropske unije. Ključno pri tem je po moje tolmačenje razlaga. Mi ne bi mogli uh, napisati oziroma re, utemeliti, zakaj smo neko državo označili za zeleno ali pa za rdečo puščico. In če tega ne bi potem mogli ustrezno utemeliti, potem to ne bi bilo dovolj uh, upravičeno. Leto smo prvič upravili tudi digitalno publikacijo, ki je namenjena tudi mlajšim in mislim, da je pač to stopnja napredka, do katerega smo prišli, vendar pa smo statistični urad. Naš naloga je, da pripravljamo podatke. Mi objavljamo te podatke v naših najboljših močeh, pri tem uporabljamo na različne še instrumente in vidite iz svežnja, da se tukaj po več uh, možnih poteh uh, trudimo razširjati te podatke. Potem pa je bilo vprašanje, ali lahko povedali več o tem, koliko smo oddaljeni od nekih številčnih ciljev. Vse tako sem jaz razumel vprašanje. To lahko storimo le, če je uh, številčni cilj političen. Sicer mi kot statistični urad ne moremo dati izjave o teh rezultatih, razen če je nekdo drug določil neko konkretno politično nek političen cilj. Tukaj skušamo pojasniti tudi predstavitve v tej smeri, o tem tudi razmišljamo. Potem vprašanje podnebnega ukrepanja, climate action. Mislim, da ste se predsednica vi tukaj sklicevali na skupno sliko, kjer imamo štiri področja, tudi podnebje in eh, vodo, kjer ne moremo teh eh, področji ločiti, ampak pri Climate Action upamo, da bo odslej drugače. Rezultati so bili, razla, razlogi eh, so bili povezani z kazalniki, kakršni so bili izbrani, prej je bil pač pristop drugačen. Ta uh, skupna evalvacija je neke vrste povzetek kazalnikov, ki so bili izbrani, je tudi komunikacijsko urodje za to, da ljudje dobijo širši pogled. Sočasno pa vas tudi strokovnjaki kritizirajo, da se tukaj stvari preveč poenostavljajo. Tako da smo tukaj vedno v igri, ko skušamo imeti daljši doseg, da bi skušamo ljudem dati jasnejši pregled, ampak hkrati nas pa potem strokovnjaki kritizirajo, če pa bi storimo tako, kot si želijo strokovnjaki pa nas potem kritizira splošnejša javnost. Pri vodah ne vem, ali bomo imeli dovolj, do, dovolj dobrih kazalnikov, ki bi dopuščali to skupno oceno. Mislim, da je to vse, kar lahko povem jaz. Hvala, gospa predsednica. Še jaz nekaj besed o širši sliki. Kot veste, je Evropska unija bila vedno v ospredju boja za trajnostni razvoj. Trajnostni razvoj je zelo trdno ukorenjen v pogodbah in Evropska unija je igrala tudi ključno vlogo znotraj OZN e za razvoj eh, agende za trajnostne cilje. In kot veste, je to deljena odgovornost vseh. Komisija pa v skladu z načelom subsidijarnosti izvaja to agendo skupaj z državami članicami na nacionalni, regionalni in lokalni ravni. Poznate, da je komisija zauzela pristop v dveh korakih, ki vključuje izvajanje ciljev trajnostnega razvoja, z tem, da se jih vključuje v politični okvir in prioritete komisije. Hkrati pa podpiramo tudi razmislek, ki naj bi podporil dolgoročnejšo vizijo po letu 2020. Tako da sedaj komisija pripravlja dokument o razmisleku za trajnostno Evropo do leta 2020. To spremlja. Torej, ciljne, cilje trajnostnega razvoja, pa tudi pariški sporazum o podnebnih spremembah. Naj poudarim, da je to politična vizija v prvi vrsti. Njen namen je eh, spodbuditi razmislek in razpravo o prihodnosti Evrope in je tudi del širše razprave o prihodnosti Evrope pred volitvami naslednje leto in po tem obdobju. Na ta način bo lahko vplivala tudi na delo prihodne komisije. Pričakujemo, da bo dokument o razmisleku potrjen proti koncu leta in če sem dobro slišal na začetku, si želite pripraviti poročilo na lasno pobudo, morda sem to narobe razumela sporozumov, torej tudi pred eh, koncem mandata parlamenta. Torej veselimo se že tega, da se bomo eh, še naprej pogovarjali o tem, da bomo torej pogovor nadaljevali. Hvala lepa za vaš čas. Hvala lepa tudi vam. Seveda razumem vlogo statistikov, ampak Ne razumem pa vprašanja, zakaj se ne bi mogli pokazati, kakšni so trendi v državah članicah, samo zato, ker jim to ne bi bilo všeč. Prikazujemo trende pri eh, nezaposlenosti, pri trendih kajenja itd. itd. Vloga statistike poanta je v tem, da ne pričakujemo od statistikov, da nam bodo pojasnili, zakaj je do tega prišlo ali kako bi lahko to spremenili, ampak če bi statistiki zgolj predstavili podatke na ta način, da lahko potem javnost zastavlja vprašanja, kajti javnost in politiki so potem tisti, ki morajo zastavljati vprašanja vlade, zakaj nismo izpolnili tega cilja, zakaj se kakovost slabša. Uh, Podatkov ne zbiramo samo zato, da bi bilo videti, da je žetev pravočasna in da se popolno podatke zbiramo in tudi razda odaljenost od cilja, kajti cilji trajnostnega razvoja so številčni cilji in to je nekaj, kar so se vse države članice podpisale znotraj OZN. E Prostovoljno smo se zauzeli k temu postopku, tako da države članice so se glede tega strinjale. Jaz veliko potujem po afriških državah in uh, veliko jih ima na ministrstvih tudi sisteme, ki podjetij spreminjajo način zbiranja podatkov, zato da lahko raz, spremljajo razvoj. In če mi ne moramo tukaj spremljati kakovosti vod in tako ne vem, kako si sploh lahko mislimo, da bomo lahko zahtevali od držav razvoja, da bi počeli kaj takega tudi življenje pod vodo, vemo, kakšna je uh, trajnost naših staležev, zato določamo te uh, staleže in kvote v, na svetu decembra. Morajo obstajati stvari, ki jih uh, merimo in ljudje morajo vedeti, kakšen napredek je bil dosežen oziroma koliko je še treba storiti. Podnebni ukrepi, tudi gospa Valjan je povedala, merimo, kako napredujemo pri doseganju ciljev leta 2020. Morda so cilji trajnostnega razvoja tukaj nekoliko drugačni, ampak vsekakor se mi zdi, da so jasni uh, in generalni glavni dr, uh, sekretar je parlament eh, glasoval, da mora tudi v proračun odražati cilje trajnostnega razvoja in ta prostor postopek je zelo počasen. Dokument o razmisleku zdaj, leto 2015 je bilo, ko smo sprejemali ta dokument oziroma te cilje. Timerman se je bil ta. Sedaj bomo leta 2019 pripravili dokument o razmisleku. Kaj menite, da bo to orisal neko politično vizijo? No ja, potem eh, bo to nekaj takega o, o, kot deklaracija ZN eh, oziroma Združenega kraljestva o neki politični viziji. Vem, da je ta tema zelo pomembna za parlament. Resnično upam, da bomo videli več zagona znotraj komisije da bi eh, želela spremljati trende in želela vedeti, kam potujemo s temi cilji, kajti tukaj pri teh multilateralnih postopkih in procesih moramo naj, uh, pokazati vodilno vlogo, kot tudi na uh, konferencah o podnebju in tako naprej. Mi moramo prevzeti vodilno vlogo, če želimo, da bodo druge države sledile. Vsekakor tukaj moramo čutiti, kako nujne so zadeve in vsekakor upam, da bomo to izpostavili v poročilu. Uh, um, na lasno pobudo. Gospa Valjanka, te vem, da moramo nadaljevati tudi z drugimi točkami na dnevnem redu. Vsekakor, podp vsekakor podpiram to, kar pravite, ampak naj še povdarim to. Tukaj si gledam, torej gledam te kazalnike in nobenega ne vidim, ki ga ne bi mogli uporabiti. To, to ni tako zelo zapletena stvar. Uh, torej eh, za tista področja, kjer pravite, da ne morete meriti. Ampak če to povežemo z eh, dejstvom, ko ste rekli, da ne želite oznajevoliti držav članic, potem veste, kakšen bo moj sklep, da pri vseh teh štirih področjih nam gre res slabo. In če je moj sklep potem takšen, potem vsak, ki bo preučil to poročilo, bo eh, lahko prišel do nekega sklepa. Tukaj podatkov ne navajamo, zaradi tega, ker bi s tem izgubljali ugled kot Evropa, kajti Evropi gre zelo slabo na področju čiste vode, sanitacij ali pa podnebnega ukrepanja, eh, mira in eh, pravosodja. Razmislite o tem. Mislim, da so kazalniki nekaj, o čemer je mogoče še doseči eh, napredek. In če smo tukaj res slavi pri izvajanju, potem moramo ukrepati, kajti gre za naše državljane, ne pa zgolj zato, da ohranjamo ugled v svetu ali med sabo. Ampak kakorkoli že, najlepša hvala za to poročilo. Hvala lepa tudi Lindi, odboru za razvoj, da ste se nam pridružili pri tem eh, prizadevanju in veselim se že poročila na lasno pobudo. Ja, odbor eh, za zadeve nadaljuje sestanek tam, kjer smo bili do povdne. Eh, hvala odboru za okolje in veselimo se že nadaljnega sodelovanja med našima odboroma. Hvala lepa.